lažje razumela, zakaj Evropski parlament nasprotuje revidirani mačarski ustavi. Hvala lepa. Grazie, eh, ora il Hvala, komisarka. Sedaj pa razprava. Najprej bodo začeli predstavniki političnih skupin. Začeli bomo z ELS. Gospod Zajer, za štiri minute, izvolite. No,